Ice Krel, vesoljska strategija za Evropo. Beseda je vaša za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala komisiji za predlog za novo strategijo o vesolju. Hvala poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Letos je to pomembna tema. Vesolje ima velik potencial pametno ga moramo izkoristiti. Vesolje ni tako daleč stran, to vpliva na naše vsakdanje življenje. Naj vam podam vsakodnevni primer. Kopernikus zagotavlja podatke, naprimer zdaj, v času orkanov Harvey in Irma na Floridi. Tudi kar zadeva emisije CO2, podnebne spremembe, kmetijstvo, ribištvo, veliki infrastrukturni projekti, naprimer most med Dansko in Švedsko, vse to podpirajo evropski sateliti, zato, naprimer, da se bosta dva konca mosta dejansko srečala. Podpiramo, naprimer, sodobne prometne sisteme. Navigacijski sistem je prav tako v zasnovi. Tukaj smo zaenkrat še odvisni od američanov. Želimo si imeti tudi zelo zmogljiv interes, pa vse do obvladovanja krize z begunci. Vse to lahko upravljamo ali realiziramo s pomočjo tehnologije v vesolju. Zato potrebujemo pametno strategijo, vedeti moramo, kaj bomo vložili kam. Predlog komisije je pred nami, v poročilu smo o tem razpravljali, predloge smo razširili, in bolj precizno zastavili. Mislim, da moramo bolje uporabiti podatke iz vesolja. Tako v družbi kot v gospodarstvu moramo zagotoviti, da bodo ti podatki bolje uporabljeni. Izboljšati moramo komunikacijo, prav tako moramo izboljšati dodatno izobraževanje, zato da bodo ljudje vedeli, da obstajajo velike možnosti v vesolju in Evropska unija ima tukaj veliko manevrskega prostora. Projekti, ki so se že začeli, morajo biti zaključeni, razširjeni. Galileo, Egnos in Kopernikus ponujajo veliko. Te možnosti moramo še bolj izkoristiti, ne samo v družbenem smislu, ampak v gospodarskem smislu prav tako. Kar zadeva promet, kopenski promet, vodni promet, letalski, letalski promet, posod si lahko pomagamo za vesolsko tehnologijo. Lahko uporabimo naprimer zagonsko podjetje za to, da poiščejo inovativne rešitve. Tudi mala in srednja podjetja imajo lahko pomembno vlogo tukaj. Mala in srednja podjetja si zaslužijo podporo in, če bo potrebno, moramo ukrepati tudi zakonodajno. Prav tako moramo podpirati regionalne oblasti, da bodo uporabljali vesolsko tehnologijo. Naprimer, urbana strategija razvoja ali zaščita pred katastrofami. Financiranje lahko prevzame EIB, ampak tudi strukturni sklad bi lahko imeli pomembno vlogo. Pri teh nalogah mora biti jasno, da mora naš sektor biti konkurenčen, da moramo biti vodilni na trgu in to seveda zahteva ustrezno finančno opremljenost naših programov. V prihodnosti bomo potrebovali poseben proračun za vesoljsko politiko, tega ne smemo krčiti, moramo ga širiti, zato ker to res vpliva na naše življenje in javne naložbe v ZDA so zdaj mnogo više. Zelo pomembno bo, da bomo zagotovili pragmatično sodelovanje med državami članicami Evropsko vesoljsko agencijo in EU. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo izkoristili naprimer raziskovalni program Obzorje. Vesoljski programi so civilni programi, ampak seveda lahko sklenemo sinergije z Evropskim načrtom za obrambo ali pri preprečevanju terorizma. To je pomembno tudi za vse sisteme, ki so v vesolju. Vedno več je satelitov, zato lahko kibernetski napadi povzročijo veliko škode. Bolj aktivni moramo biti, zato da bomo bolje izkoristili možnosti, ki nam jih ponuja vesolje. Svet, komisija, E SZD in Evropska vesoljska agencija morajo dobro sodelovati. Parlament bo to spremljal in od komisije zahteva, da pripravi konkreten načrt za posamezne elemente programa, prav tako pa je zelo pomembno, da predstavi ustrezno komunikacijsko strategijo. Hvala. Hvala lepa. Začenjamo s postopkom. Pritegnite pozornost predsedujoče. Najprej gospod Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za. Hvala lepa, gospa predsedujoča. pozdravljam predlog komisije, kar zadeva vesolsko strategijo. In povedati moram, da ima Evropska vesolska agencija sedež v Pragi. Tehnologija, ki se uporablja, se uporablja v vesolju. Po drugi strani pa to vpliva na naše vsakodnevno življenje, kakor je gospa Krel lepo povedala vprašanje zagonskih podjetij in MSP-jev. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da ti subjekti izkoriščajo novo tehnologijo, ki je na voljo. Lepo je, da je gospa Krel omenila tudi mesta, regije in skupnosti. Tudi oni morajo imeti dostop do novih vesolskih tehnologij. To je zelo inovativno in hvala, da ste to storili. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo, o katerem bomo glasovali jutri, prispeva k dokončanju vesoljske strategije za Evropo. To je strateško zelo pomemben temeljni sektor, čeprav ga javno mnenje pogosto zanemarja. Vesoljska strategija ni strošek za državljane, tu gre za naložbe. Vesoljski programi in storitve v tem kontekstu predstavljajo temeljni vir za številne gospodarske sektorje, okolje, obramba, zdravje, kulturo kmetijstvo, promet, mobilne komunikacije in številne druge. Če se želimo soočiti z trenutnimi in prihodnimi izzivi, bi morali v naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti tudi dovolj finančnih sredstev za vesolsko strategijo. Zagotoviti moramo dovolj programov, s katerim bomo lahko spremljali nadaljni razvoj Galileja, Kopernikusa in ostalih programov. Oblikovati moramo tudi ustrezne in ugodne okoliščine za naložbe v tem sektorju. Še posebej moramo paziti na ranljivost vesolskih infrastruktur, predvsem, ko gre za interference ali napade. Pomembno je, da zagotovimo varnost infrastrukture in komunikacijskih sredstev, ki so kritičnega pomena. Razvijati pa moramo tudi odporne tehnologije. Hvala. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vesolja ne moremo obravnavati kot trg za zasebne vlagatelje. To ne bi bilo odgovorno. Odločitve v vesolju vplivajo na varnost držav, pa seveda tudi dolgoročno na okolje. Zato vesolje ne sme postati trg kot vsak drug trg. Vesoljska tehnologija ima dodano vrednost za številne druge sektore, naprimer komunikacije in promet. Zato bi Evropska unija morala nehati vesolje obravnavati kot druge sektorje skupnega ukrepanja. Vesoljska politika pomeni, da bi morali imeti raziskave, da bi morali temu nameniti določen kader. Evropska unija ne sme konkurirati samo američanom, naprimer. Tudi kitajce in ruse bi morali upoštevati pri svojem delu, zato da dosežemo dobre rezultate in to bi moralo služiti človeštvu. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Leta 1974 so Združeni narodi spodbudili podpis sporazuma o vesolju. Takrat je bil to pomemben korak, zato ker je vesolje postalo domena celotnega človeštva. Digitalna tehnologija in siceršna tehnologija je veliko napredovala. Vse to, kar omenja poročilo, lahko podpremo programi, kot so Galileo, Kopernikus in tako naprej. Tudi sam menim, da bi morali predvideti nova finančna sredstva. Izkoristiti bi morali vse vire, ki jih ponuja vesolje, naprimer, ko gre za satelitsko spremljanje in tako naprej, namreč to zelo pomaga tudi vsem nam, ki živimo na tem planetu. Bi šel pa še korak dlje. Rad bi vas opozoril na to, da je Federal Aviation Administration, torej letalska zveza v ZDA, najavila, da bo skušala pridobiti tudi ekskluzivne pravice za določena ozemlja na Luni in nameravajo to tržiti. Poleg tega je Kitajska najavila nekaj podobnega. Sam sem že naslovil vprašanje komis na komisijo, kaj namerava storiti za to, da se zaščitijo tudi evropski interesi na Luni. Hvala lepa, gospod Epitideus. Hvala, gospa predsedujoča. Vesolje ni več neznanka, ki vzbuja strah. Vesolje smo raziskali, raziskujemo ga in uporabljamo ga zato, da koristi družbi. Vpliva na naše vsakodnevno življenje in omogoča tehnološki napredek. Sateliti nam bogatijo življenje. In če to ustrezno uporabimo, lahko ustvarja tudi delovna mesta. Vendar predvsem vpliva na politiko. Zato mislim, da bi morali previdno, strateško razmisliti o konstruktivni uporabi vesolja v EU v sodelovanju z drugimi državami, ki lahko razvijajo ustrezno tehnologijo to načrtovanje bi morali čim bolje izkoristiti in mislim, da bi morali zagotoviti uspeh na področju vesolja in človeka. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili s postopkom pritegnite pozornost predsedujoče. Komisar Rijaskanite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane članice in člani. Najprej bi se rad zahvalil gospe Krel za odlično poročilo, ki ga podpiram. Oktobra je komisija sprejela strategijo za Evropo, torej vesolsko strategijo za Evropo. To je prva celovita strategija na evropski ravni v tem sektorju. Poslali smo jasno sporočilo, vesolje je prednostna naloga za komisijo. In študija tudi, oziroma strategija predstavlja ključen element za nadaljne ukrepanje na tem področju. Veseli smo, da vaše poročilo podpira naše visoke ambicije, ponekod greste še dlje. V poročilu celoti podpirate vizijo komisije, istočasno predlagate kar nekaj konkretnih ukrepov, predvsem pri štirih ključnih ciljih strategije maksimirati je treba koristi, ki jih vesolje prinaša za gospodarstvo in državljane. Potem so tu še aplikacije, ki temelijo na vesolske tehnologije, potem so tu novi pristopi do vesolja. Zagotoviti moramo tudi avtonomen, varen dostop Evropske unije do vesolja, okrepiti moramo tudi vlogo Evropske unije na svetovni ravni. Strategija se že izvaja in tudi prinaša rezultate štirje vesoljski programi delujejo in so uspešni. Naprimer, pri Koperniku so že uporabljamo podatke tudi pri naprimer reševalnih misijah, tudi v Teksasu, kjer je udaril orkan Harry. Ključnega pomena za uspeh pa je, da se vsa ta tehnologija začne uporabljati na trgu. 13 modelov pametnih telefonov že deluje na podlagi Galilejovih signalov. Tudi Egnos je predstavil oziroma dokazal svojo dodano vrednost. Na 288 letališčih v Evropi se že uporablja tehnologija Egnosa, tudi ko gre za pristajanje letal. Julija 2016 smo predstavili tudi nov ukvir za spremljanje vesolja, zato ker smo želeli bolje zaščititi kritično vesolsko in zemljsko infrastrukturo Evropske unije. To je dober začetek, vendar se ne smemo tu ustaviti. Letošnje leto in prihodnje dve leti so ključnega pomena. Izvajati moramo ukrepe iz vesolske strategije. Naš cilj je, da uporabimo isti vključujoč proces, kot smo ga uporabili, ko smo pripravljali strategijo. Naše prednostne naloge so jasne, kar zadeva prenos teh aplikacij na trg. Pri Kopernikusu in Galileju nam to že uspeva. Kot drugo, spodbuditi moramo tudi vesoljska zagonska podjetja, pogovoriti se moramo z Evropsko investicijsko banko s tem v zvezi. Evropska komisija je pripravljena obravnavati različne možnosti, kako izboljšati učinkovitost izdatkov za vesoljski sektor. Lahko bi razmišljali tudi o javno-zasebnih partnerstvih. Pripraviti moramo tudi nadaljni razvoj Kopernikusa in Galileja. Najprej moramo oceniti vse tisto, kar smo storili do sedaj. Potem so tu še sinergije med varnostno in obrambno dimenzijo. To je treba še okrepiti, naprimer tako, da se vse skupaj poveže tudi z obrambno politiko. Neodvisen dostop do vesolja je tisto, kar moramo zagotoviti in delamo na strategiji s tem v zvezi. Na zadnje pa ne smemo pozabiti na vprašanje upravljanja. Vsi akteri v Evropi morajo sodelovati med seboj, še posebej z Evropsko vesoljsko agencijo. Vse te prednostne naloge se bodo odražale tudi v zakonodajnih predlogih, ki bomo predstavili v prihodnih letih. Je pa veliko odvisno tudi od finančnih in proračunskih sredstev. Potrebujemo ustrezna sredstva, če se želimo soočati s trenutnimi in prihodnimi izzivi. V poročilu upravičeno izpostavljate, da vesoljske aplikacije predstavljajo temelj za številne naše ukrepe in politike. Vesoljska politika ni strošek, je naložba. Pokažimo, da lahko dejansko doprinesemo večji donos pri teh naložbah. Evropa mora biti bolj aktivna v vesolju. To je domena, kjer noben evropski akter ne more uspeti sam. Evropa je najbolj uspešna, kadar deli svoje ambicije. Hvala. Hvala.